tega zasedanja bo poslano odobritev v parlamentu, kot ponavadi do naslednjega zasedanja. Če temu nišče nasprotuje, potem je odločitev sprejeta. Zapisnik bomo posredovali. Zasedanje je končano in. Srečno pot domov, kolegice in kolegi. Hvala.